v nekaj eh, trenutkov obupa, eh, ker smo videli, da ni enostavnih eh, rezultatov, ki bi izpolnili vse zahteve, ampak vendarle mislim, da je končni rezultat zelo dober. Vsi smo si prizadevali za skupni cilj, da bi zagotovili učinkovito zaščito potrošnikov, hkrati pa smo želeli odstraniti ovire na digitalnem skupnem trgu prvič bodo evropski potrošniki in podjetja se lahko zanašali na v veliki meri harmonizirana pravila, ki so specifično oblikovana za dobavo digitalnih storitev in digitalnih vsebin. Poleg tega smo pravila posodobili tudi s posebnimi določbami za pametne proizvode. S tem se odzivamo na hitro rastoči trg zelo raznolikih proizvodov, ki segajo od pametnih telefonov in prenosnih računalnikov do uh, spletom povezanih igrač in drugih naprav. Pravila bodo zagotovila tudi, da bodo potrošniki ustrezno zaščiteni in da bodo lahko uh, z večjim zaupanjem kupovali blago in storitve po eh, vsej Evropi. Eh, zagotovljeno jim bo, da bodo eh, prijemali vse posodobitve, ki so potrebne za učinkovito rabo proizvodov. Gre za pomemben korak naprej tudi, kar zadeva pravno gotovost, kajti dosegamo visoko raven harmonizacije in preprečujemo pravno fragmentacijo eh, zakonodaje o prodaji blaga, pa zagotavlja enaka eh, sredstva, pravna sredstva za potrošnike po vsej Evropski uniji. Podjetjem se ne bo več potrebno prilagajati različnim nacionalnim zakonodajam. In konec koncev smo evropskim podjetjem obljubili eh, učinkovita pravila za njihove vsakodnevne transakcije in ta pravila bomo eh, zdaj dejansko sprejeli. V, na galeriji vidim veliko mladih, ne dvomim, da jih marsikdo izmed njih po spletu kupuje. In eh, mislim, da imamo danes zelo dobro poročilo, tudi, eh, sporočilo tudi za potrošniki, ki so z nami v dvorani. Ne bo več negativnih presenečenj pri kupovanju po spletu, ne glede na to, v kateri državi kupujete, kajti pravila bodo v veliki meri harmonizirana. Moje sporočilo je torej, uživajte v nakupovanju, ne skrbite, veselite se in eh, zavedajte se, da smo mi tisti, ki si vse čas prizadevamo za vašo boljšo zaščito. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospa Hautala v imenu odbora za pravne zadeve. Izvolite. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, Najlepša hvala. Hvala kolegom eh, Fosu, eh, Arimotu in gospe Gepardovi za vse delo, ki so ga opravili. Kot se spomnite, eh, naš odbor ni mogel izbrati med minimalno in maksimalno uh, Eh, harmonizacijo, zato smo v glasovanju hitro izstopili iz te igre, ampak gre za harmonizacijo in Evropska unija mora harmonizirati svoje zakonodaje na področju varstva potrošnikov. Hrati pa Evropska unija zdaj uvaja tudi posem novo plast zaščite potrošnikov pri digitalnih vsebinah. V veliki meri gre za zgodbo o uspehu, kajti z obima direktivama vzpostavljamo nabor eh, pravil, ki bodo spodbudila zaupanje potrošnikov po vsej Evropski uniji, kjer Eh, poslovanje eh, po spletu s potrošniki narašča. Hkrati gre tudi za nadaljno utrditev zakonodaje v državah članicah. Obe direktivi eh, omogočata tudi prodajalcem, da lahko uveljavljajo garancijo zoper eh, člene, ki so više nad njimi v eh, dobavni verigi. To bo ustvarilo tudi bolj odgovorne vrednostne verige. Najlepša hvala. Najlepša hvala. V imenu ELS dobi besedo gospa Majden. Najlepša hvala. Pogosto govorimo o tem, kje vse področje, kje vse Evropska unija ne bi smela uh, posegati v pravila, eh, kje se umešava, ampak eh, ko gre za konkurenco s Kitajsko, eh, z ZDA, moramo biti enotni in staviti na svoje adute. In mednje sodi tudi zakonodaja, ki zagotavlja pravice potrošnikom tudi v digitalnem svetu moramo vedeti, kako uveljavljati garancije, kar do zdaj ni veljalo. Ogromno potrošnikov je imelo težave pri eh, aplikacijah, pri eh, naročilih na spletne storitve in niso vedeli, na koga se obrniti. Mislim, da smo zdaj eh, našli dobro rešitev za ta problem. Jasno je, kako je mogoče zagotoviti očkodnino, če je neka spletna storitev eh, neskladna s pogodbo. Zahvaljujem se sopračevalcem za dobro sodelovanje in mislim, da eh, smo dobili dober vzor za zelo ambiciozno zakonodajo in Evrope, ki res razmišlja o tem, kako zaščititi interese svojih potrošnikov. Najlepša hvala v imenu skupine Alde, gospa Rozier. Najlepša hvala. Najprej naj se zahvalim vsem poročevalcem za delo. Hvala tudi kolegi Vimu Gebertu, ki je bil zelo predan delo na tem dosjeju. Mislim, da se stvari res spreminjajo na bolje za naše potrošnike in podjetja. Eh, tu se odzivamo tako na eh, nove razmere na področju digitalnih storitev, kot na novosti med pametnimi proizvodi. Zagotavljamo pravila, ki se uporabljajo tako za nakup blaga, kot za dobavo digitalnih storitev. Zelo pozitivno je, da vključujemo tudi programsko opremo, ki je integrirana v proizvode. Ne moremo se osredotočiti samo na materialne proizvode, ne da bi upoštevali programsko opremo, ki je nujna za njihovo delovanje. Ko gre za direktivo o digitalnih vsebinah, je ta izredno pomembna, kaj ti harmonizirala bo pravila po Evropski uniji, kjer, eh, na področju, kjer pravzaprav še ni nacionalnih pravil. Eh, zadovoljni smo tudi, da nam je uspelo priti do dogovora, ki omogoča vse evropski okvir, ki ga bomo lahko nadgrajevali. Poleg tega so v besedilo eh, vključene pogodbe, kjer gre za prodajo, zameno za plačilo, kot tudi v zameno za poizsredovanje podatkov. Eh, To vrstna izmenjava je naj, vedno pogostejša, zato je bilo ključno to vključiti v besedilo. E, mislim, da bomo s tem zagotovili dejanski enotni digitalni trg in to je del Evrope, za katero se borimo. V, najlepša hvala v imenu IKR, e gospod Dalton. Gospod predsedujoči. Najprej naj se zahvalim vsem trem soproševalcem za opravljeno delo. Enotna pravila za ljudi, ki kupujejo blago in eh, storitve po Evropski uniji, bodo, bodo olajšala eh, življenje ljudi. Združeno kraljestvo je bilo prva država, ki je uvedlo eh, pravila na tem področju, ko jih drugoče niso imeli in v sodobnem svetu si ne moremo privoščiti starih analognih pravil, ko ljudje vsakodnevno kupujejo spletne storitve ali igrajo spletne igre. Potrebujemo pravila, ki bodo zagotovila, da bodo vsi imeli enako zaščito, ne glede na to, kje bodo kupovali proizvode, ne glede na to, ali bodo to storili doma ali čez mejo. Prav tako morajo obstajati možnosti, da eh, se zagotovi odškodnina, če nek proizvod ni skladen s pogodbo. Eh, naprimer, eh, to, kar se dogaja v Franciji, da se je mogoče preko spleta naročiti na časopis, vsak, vse odpovedi pa je potrebno poslati v pisni obliki, to je nekaj, kar mora postati stvar preteklosti. In tudi naša skupina bo podprla eh, nova predloga. V imenu skupine Alde, gospa Haransova, najlepša hvala. Mislim, da smo lahko zadovoljni z rezultatom dela na teh dveh dosjejih, zlasti glede na to, da bomo razširili. Eh, garancijo tudi na spletne storitve in spletno blago. Pozdravljam tudi možnost podaljšanja obrnjenega dokaznega bremena na obdobje dveh let in podaljšanje jamstva brez spraševanja kakršnih koli vprašanj šestih, na, šestih mesecev na eno leto je že pozitiven korak za potrošnike. Proizvajalci morajo proizvajati boljše in varnejše proizvode. Če nek proizvod ne dela niti eno leto, ne sodi na trg. In po mojem mnenju je najpomembnejši element obeh dosjejev to, da se približujemo eh, enotnemu naboru potrošniških pravil za Evropo. Če eh, bodo tako trgovci kot potrošniki vedeli, kakšna so pravila in če bodo vsi prepričani, da so pravila enaka posod, bodo lahko prodajali kamorkoli ali kupovali kjerkoli in to je bistveno za enotni trg. Najlepša hvala. Najlepša hvala v imenu EFDD, gospod Zulo. Hvala lepa, predsedujoči el elektronski slovenska trgovina mora rasti zato, da pridobi tudi zaupanje potrošnikov, ki morajo imeti občutek, da so zaščiteni kot v realnih trgovinah, bodi si, da kupujejo eh, opremljive izdelke kot digitalne izdelke. S tema dvema direktivama se stvar izboljšuje in se skupaj je primernejše za potrošnike. Ne dodajamo obremenitev za trgovce, predvsem, če gre za male in srednje velika podjetja. Torej, v primeru eh, pomankljivosti bo lahko potrošnik zahteval popravilo oziroma nadomestitev izdelka bodo imeli lahko pravico do znižanja cene oziroma lahko dajo odpoved, eh, odpovejo pogodbo. Ampak moramo okrepiti tudi pravice eh, malih in srednje velikih podjetij do napram eh, proizvajalcem. Namreč stroške, ki jih nosijo za popravile in zamenjavo, so lahko zelo visoki in nesorazmerni glede na dobiček. Ko gre za zaščito, moram reči, da tukaj je jasno zapisano, da kdor kupuje digitalni izdelek, ki bo imel iz isto zaščito oziroma varstvo kot nekdo, ki kupi opremljiv izdelek, torej kot pri CD-jih oziroma pri spletni eh, glasbi. In torej, če storitev bo pomankljiva, bo imel pravico do nadomestitve oziroma povračila. In to tudi v prihodnje, kajti to bo veljalo tudi za družbene omrežja, za platforme za izmenjavo video in audio posnetkov in za takojšnji nakup. Torej, potrošniki morajo imeti najvišjo stopnjo zaščite ne glede na tehnologijo, ki jo uporabljajo. Hvala. Hvala lepa gospa Milen Truščinski, ENF. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, spletna trgovina je vedno pomembnejša zaradi interneta in predstavlja velik del rasti za MSP -je. in potrošniki se tega vedno bolj poslužujejo. Vendar, zaradi pojava velikih eh, tehnoloških podjetij prihaja do izkrivljanja trga. Izkoriščajo različne razlike in pomankljiva pravila na trgu. Zato je to besedilo zelo pomembno na področju zaščite potrošnikov. Nimamo uh, zaenkrat še definicije digitalne vsebine, ampak eh, delamo na tem, delamo tudi na tem, da zaščitimo potrošnike, delamo na tem, da podaljšamo garancijo. In to naj bi potrošnike in proizvajalce spodbudilo k temu, da potrošijo manj, ampak boljše proizvode. To so dobre novice, ampak eh, besedilo vključuje tudi nekatere ideološke zamisli, ki so nepotrebne v okviru trenutnega besedila. Hvala hvala lepa, gospod Koeljo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. V Evropski uniji se vsak dan več milijonov ljudi poslužuje digitalnih storitev. V različnih državah članicah pa niso vedno na voljo jasna pravila glede spletnih nakupov, prav tako imamo različna pravila glede pogodb na spletu in pogodb v realnem času. Zdaj bomo zagotovili enoten okvir za podjetja, državljane in države. Pravila bodo jasna tudi za MSP in s tem odpravljamo najpomembnejše ovire na poti do gladkejše čezmejne trgovine. Če bomo imeli enotna pravila za fizični in virtualni svet bomo zagotovili pravno varnost in pravno gotovost. In vesel sem tudi, da bomo okrepili varstvo potrošnikov, zagotovili bomo višjo stopnjo harmonizacije. Prav tako želimo izboljšati varstvo potrošnikov še naprej. Mislim, da morajo vsi proevropsko usmerjeni ta pravila podpreti. Hvala, gospa Anderson. Hvala lepa. Govorim o direktivi glede mm, pogodbe za prodajo blaga. To je zelo pomembno za številne, za prihodnost pogodbenega prava v EU. Imamo nove pravice za prodajo blaga in programske opreme, naprimer. To je zelo pomembno. Potrošniki so odvisni od posodobitev pametnih telefonov ali drugih pametnih naprav. 14. člen zagotavlja, da morajo biti zamenjave in popravila brezplačna. Pa tudi 20. člen navaja, da morajo države članice obvestiti potrošnike o njihovih pravicah. Prav tako smo okrepili odgovornost potrošnikov v 17. členu, upam, da bomo to pravico še okrepili v prihodnosti. In države članice bodo lahko direktivo še izboljšali na ključnih področjih, naprimer, da razširijo obrnjeno dokazno breme in da podaljšajo obdobje, v katerem je mogoče vrniti blago. Mislim, da je to dobra direktiva in z veseljem jo bom podprla. Hvala. Hvala lepa, gospod Antanas Guoga. Izvolite. Hvala. Čestitam kolegicam in kolegom. Dolgo smo si prizadevali za sprejetje tega besedila. To je zelo pomembno v EU, tudi z vidika digitalnega skupnega trga. Je to zelo pomembno, kajti vsi v EU morajo imeti dostop do vsega blaga, ki ga želijo kupiti. Potrebujemo harmoniziran pristop in všeč mi je, da se spuščamo po poti harmonizacije. To je naprimer že zagotovilo, da je Evropa uspešna. Sem poročevalec v senci v odboru Juri in prizadeval sem si za to, da bi prišli do želenega cilja. Pristop polne harmonizacije za prodajo blaga je bil dosežen. Vse vas eh, spodbujam, da to podprete tudi na glasovanju. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa Kristel Šaldemoze. Izvolite. Hvala lepa. Danes slavimo zmago za evropske potrošnike evropski potrošniki kupujajo vedno več preko spleta in to na čezmejen način. S tem imajo na voljo boljšo izbiro in tudi boljše cene. Ampak, nažalost, to pomeni, da je tudi zelo težko vedeti, kakšne so pravice. S to zakonodajo smo zdaj poskrbeli, da imajo potrošniki boljšo zaščito. Lažje se bo izogniti težavnim situacijam, to je dobra novica za potrošnike, In potrošniki imajo zdaj pravico tudi do popravila ali do zamenjave izdelka v primeru napak. Prav tako bomo zagotovili izmenjavo informacij med proizvajalci in potrošniki. To je torej eno od tistih področji, v katerega smo uložili veliko dela. Hvala, gospod Gebhardt. In zdaj lahko slavimo zmago za državljane. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa gospod Darjuš Rozati. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Danes govorimo o osnutku besedil, ki so zelo pomembna za boljše delovanje digitalnega skupnega trga. Zelo lepo se zahvaljujem gospodu Arimunu, gospodu Fosu in vsem, ki so delali na teh besedilih, za njihove prispevke. Dva cilja smo imeli. Zagotoviti smo želeli enake pravice za vse, ki kupujejo blago in izdelke na spletu in v realnem svetu. Drugi cilj pa je bil, da bi harmonizirali zakonodajo po EU, zato da bi odpravili razlike. Kaj ti? Zdaj je tako, da je nakupovanje in prodaja preko spleta pojav, ki se med državami močno razlikuje. Mislim, da je zdaj čas, da to odpravimo. In glavni cilj te zakonodaje je boljše varstvo potrošnikov. Zato sem vesel, da smo dosegli ta cilj. Lepo prosim, da vsi to podprete. Hvala lepa. Postopek Pritegnite pozornost predsedujočega, dva dobita besedo. Najprej gospa Šojdrova, izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Z veseljem bom podprla to besedilo, zato ker krepi varstvo potrošnikov. Obenem pa v okvir je tudi pogoje prodaje na spletu. Digitalni skupni trg je izjemna priložnost in to zelo koristi potrošnikom, zato moramo poskrbeti za varnost pri spletnih nakupih, zato da bodo nakupi lažji, varnejši, tako za nas, kot tudi za ponudnike. Vesela sem, da smo našli rešitve za številna tehnična vprašanja in da imamo zdaj politični dogovor. Zdaj lahko glasujemo v zvezi s tem sporozumom. In Zato komisarko tudi prosim, da je bolj aktivna v pogajanjih s svetom, tudi kar zadeva direktivo o nepoštenih komercialnih praksah, še posebej kar zadeva živila različne kakovosti. Hvala, gospod Grapini, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Gospod komisarka, to je direktiva, ki jo čakamo že zelo dolgo, kajti glavni cilj je bil, da bi razvili digitalni skupni trg. Gledano statistično, se večina MSP-jev in potrošnikov spopada z pojavom različne kakovosti izdelkov in različnih meril pri nakupu. Zdaj bodo države članice harmonizirale zakonodajo in mi bomo pomagali državljanom in razvijali in spodbujali bomo tudi čezmejno trgovino. Številni predlogi so zelo dobri. Naprimer, če ima izdelek napako, so zdaj na voljo pravna sredstva potrošnikom in tako naprej. Mislim, da bi bilo dobro, če bi glasovali za ta predlog in To je zelo dobro za digitalni skupni trg nasploh. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa na koncu razprave še gospa komisarka. Izvolite, hvala lepa, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Prisluhnila sem razpravi, prisluhnila sem izjavam poročevalcev in vidim, da je to izjemna priložnost za Evropski parlament, da sklene pomemben sporazum, ki bo pomagal potrošnikom in podjetjem. To je tisto, kar Evropa potrebuje. Poskrbeti moramo, da bo politika dejansko blizu državljanom. Zdaj se to pogosto postavlja pod vprašaj. Zato vas spodbujam, da podprete politični dogovor v zvezi z svežnjem za pogodbe o zaprodajo blaga, kajti s tem bomo poskrbeli, da bodo MSP in podjetje lahko v celoti izkoristili digitalni svet. Komisija resno jemlje sodelovanje z državami članicami zato da zagotovimo pravočasen prenos in izvedbo tega svežnja in poskrbeti moramo, da bomo še naprej izpolnjevali cilje digitalnega skupnega trga. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa Evelyn Gebhardt, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Mislim, da bomo po glasovanju res poskrbeli za veliki korak naprej na področju inovacij in spodbujanja trgovine. Zagotovili bomo pravno gotovost za potrošnike, za trgovce, za MSP in tudi za proizvajalce. To je zelo pomembno vprašanje, kajti to področje se hitro razvija in poskrbeti moramo, da bomo zagotovili evropski odgovor na te izzive. Mislim, da smo za to poskrbeli. Ohranili smo prednosti dosežkov na nacionalni ravni, po drugi strani pa smo zagotovili zelo visoko stopnjo varstva potrošnikov na mednarodni ravni. To je digitalno varstvo podatkov, ki upošteva tudi inovacije in to je torej najboljša možna rešitev za državljane. Ponosna sem na to, da nam je uspelo to doseči. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa poročevalec, gospod Aksel Foss. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala vsem govornikom. Vse vas še enkrat pozivam, da podprete ta dosežek, ki smo ga uspeli skleniti pri obeh povezanih dosejih, torej pogodba o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev ter digitalnih vsebin pri pogodbah za prodajo blaga. To je korak v pravo smer in zagotovili smo, da bo harmonizacija stekla, rok je dve leti. Tudi drugi roki so zdaj harmonizirani in to je korak naprej za vse potrošnike. Za digitalni skupni trg je to pomembno, to je pomembno tudi za pravno varnost, pravno gotovost. To je pomembno za potrošnike in tudi za čezmejno trgovino. Zato se zahvaljujem vsem tistim, ki ste sodelovali pri tem. Zlasti hvala komisiji Paskalu Arimonu in Evelin Gebhardt. Mislim, da smo odlično sodelovali. Hvala lepa. Zdaj pa še Paskal Arimo, poročevalec. Izvolite. Hvala, hvala gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Čisto na kratko, pet točk. Prvič, tri leta smo trdo delali, drugič, veliko krat smo se srečali, tretjič, dobro, dobre kompromise smo našli, četrtič, okrepili smo pravice potrošnikov in petič, življenje MSP je bo zdaj lažje in boljše. Zato hvala kolegicam in kolegom in lepo prosim, da podprete tu besedilo. Hvala. Hvala lepa, razprava je zaključena uspelo nam je nadomestiti izgubljeni čas, zato bomo lahko začeli z glasovanjem in o tem dosegu bomo glasovali danes. Zdaj pa kratek premor do 12.30. Thank you.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 La seduta è ripresa. Zasedanje se nadaljuje. Naj vas obvestim, da v skladu z členom 187 eh, skupina poslancev, eh, ki eh, šteje vsaj toliko članov, kot je minimalni prag, bo jutri predstavil predlog v zvezi z svežnjem o mobilnosti v zvezi z vprašanjem sprejemljivosti dveh, nasl dveh naslednjih poročil. Poročila o predlogu direktive parlamenta in sveta, ki spreminja direktiva 2622 v zvezi z pravili za in določa uh, posebna pravila v zvezi z direktivo 96 in 2014. 67 o napotitvi eh, voznikov v, pod, na področju cestnega prevoza, poročilo Kilonan. Drugič, poročilo o predlogu uredbe parlamenta in sveta, ki spreminja uredbo številka 561-2006 v zvezi z minimalnimi predpisi z področja eh, voznih dob eh, dnevno in tedensko in v zvezi z. Hm, dnevnim in tedenskim počitkom in eh, potem še v zvezi z uredbo iz leta 2014 v zvezi z eh, opredeljevanjem položaja s tahografi. Opozarjam vas, da bo eh, To vprašanje postavljeno v začetku razprave o svežnju o mobilnosti. To je eh, predpogoj v zvezi za spremljivostjo eh, teh dveh eh, besedil v skladu z 187. členom. Gremo zdaj na glasovanje. Poročilo Regner o zahtevi za odvzem imunitete Johnu Dormanu. Za, proti, vzdržani, sprejeta. Poročila Didje. Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov, enotno glasovanje s poimenskim glasovanjem glasujemo. konec glasovanja. Besedilo je bilo sprejeto, v prvi obravnavi ste smo zaključili prvo obravnavo v parlamentu, čestitamo poročevalcu. Poročilo preda, protokol k euromediteranskemu sporazumu med Evropsko unijo in Izraelom, pristop Hrvaške, po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto, čestitamo poročevalcu. Poročilo McAllister, celoviti sporazum med Evropsko unijo in Uzbekistanom. Nismo prejeli nikakršnega nasprotovanja v pisni obliki eh, in zato v skladu z 113. Eh, členom je priporočilo potrjeno. Čestitamo gospodu McAllistru. Poročilo Ulfkog opustitev premikanja ure na poletni oziroma zimski čas. Da, imamo predlog za vrnitve predloga komisije. Predlogi spremembe 33 in 34. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Želite preverjanje v redu? Bomo preverjali. konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Gremo zdaj na uh, predlog zakonodajnega akta s uh, predlogi spremen pristojnega odbora za proti vzdržani pot za sprejeto. Glasujemo poimensko o predlogu. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto, čestitamo poročevalcu oziroma poročevalki. Poročilo BUSEK, skupna pravila notanjega trga električne energije. Bomo najprej glasovali o začasnem sporazumu. Glasujemo, prosim, poimensko. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Zdaj pa eh, glasujemo o izjavi komisije. Predlog spremembe 201 za, proti, vzdržani, sprejeto. V prvi obravnavi je eh, bilo eh, to sprejeto. Poročilo Buzek, notranji trg o eh, električni energiji, glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Izjava komisije 188 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, s tem je zaključena prva obravnava parlamenta. Poročilo Petersen. Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev. Eh, začasni sporozum. Predlog svojim 91. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je bilo sprejeto, čestitamo poročevalcu. Prva obravnava je zaključena. Poročilo za NATO pripravljenost na tveganje v sektorju električne energije, začasni sporazum, predlog smeme 63, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo sprejeto, prva obravnava parlamenta je zaključena. Čestitamo gospodu za NATO. Poročilo Boni, označevanje pneumatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre predlogi sprememba komisije, odbora za proti vzdržani sprejeto. Predlogi eh, sprememb, predlog sprememb 11 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog sprememb 36 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog sprememb 39 po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Predlog sprejme 41, v dveh delih prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, bomo preverili. Konec glasovanja. Besedilo je bilo zavrnjeno predlog spremembe 53 od, odborov za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 62 po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 21 po imensko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. 63 je brezpredmetno, glasujemo o 22D s poimenskim glasovanjem. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 64 eh, brezpredmetno, eh, peti člen v dveh delih, eh, predlog spremembe 58, prvi del za proti, vzdržani, sprejeta, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeta. Šesti člen, drugi odstavek, predlog sprejme 29D za, proti, vzdržani, sprejeta. 65 brez, brez predmeten, predlog sprejme 31 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto, 66 je brezpredmeten, predlog spremembe 67, pojmensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 68 v treh delih s pojmenskim glasovanjem, prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno drugi del glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno tretji del glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 71 s poimenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je zavrnjeno. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo zdaj o 43 za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog spremembe 74 za. Želite, da preverimo predlog spremembe 43, v redu bomo preverili. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 s poimenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo na 49 poimensko glasovanje glasujemo. Ne, je prišlo do napake. To bi, naj bi glasovali s poimenskim glasovanjem, ampak uh, temu ni tako za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 73 s poimenskim glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 59 za proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 60, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 13, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 je brezpredmeten, končno glasovanje s poimenskim glasovanjem, glasujemo prosim. Konec glasovanja. Besedilo je bilo sprejeto, prva obravnava v parlamentu je zaključena, čestitamo gospodu Bonijo. Izvolite. Gospod predsedujoči, 115. člen, postopkovno vprašanje. Tam piše, da moramo delati pregledno. Od 11. februarja imamo nova pravila glede preglednosti, ki veljajo za poročevalce. Od včeraj zvečer, ko se je začelo zasedanje tukaj, Sem slišal, da je steklo kar nekaj sestankov z lobisti v zvezi z dosijem, o katerem bomo glasovali zdaj. Zato me zanima, če lahko kaj več poveste o tem. Novinari niso bili zraven pri tem srečanju z lobisti. In še nekaj vas prosim. Protestnike so kritizirali kot plačance, zato ker so prišli sem, da bi z nami govorili v Evropskem parlamentu. Ne smemo dopustiti, da kritizirajo in žalijo tiste, ki pridejo k nam kot plačane protestnike, prosim, da vi to kot predsednik javno obsodite. Hvala. Hvala. Ja, sinoči in danes zjutraj uh, so nas pozvali k temu, da naj ne vplivajo na dejavnosti poslancev. Prejdimo na besedilo Aksela Fosa, avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu. Najprej bomo glasovali o predlogu za vrnitve predloga komisije. Glasujemo po imensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je bil zavrnjen. Imamo skupino 38 poslancev. Besedo predamo gospod Regner. Najlepša hvala, gospod predsednik. Govorim v imenu 38 in več poslancev. Najprej najlepša hvala vsem, ki so trdo delali za to, da bi zaščitili umetnike in ustvarjalce. Žal pa bo pri direktivi potrebno stvari še prilagoditi. Prejšnji teden je nacionalna stranka pročevalca javno objavila, da direktiva, kakršna je, ni jasna glede filtrov nalaganja. Pravijo, da se bodo eh, v izvajanju Nemčiji izognili filtrom pri nalaganju. 200 tisoč ljudi je šlo na ulice, 5 milijonov ljudi je podpisalo peticijo. Torej, dragi kolegi in kolegice, naj vas opomnim, da je naslov te direktive avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu. Naša dožnost je, da popravimo tisto, kar skrbi ljudi na evropski ravni, ne pa v nacionalni zakonodaji. Zato vas pozivam, da odprete to direktivo za predloge sprememb in zahtevate glasovanje o predlogih sprememb, ki smo jih številni podpisali. No Poročevalec želi spregovoriti, drugače gremo takoj na glasovanje. V redu. Glasujemo torej o predlogu gospe Regner s poimenskim glasovanjem. Glasujte. ripeto la proposta dell'onorevole Regner è di anticipare. Naj vas opozorim, da gospa Regner je predlagala, da najprej glasujemo o predlogih sprememb, na to pa o, o sporazumu. Vam je jasno, o čem glasujemo? Je vsem jasno, ker se mi je zdelo, da je prišlo do majhne zmede po skupinah. Ste vsi glasovali? V redu, konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Glasujemo zdaj o začasnem sporazumu s poimenskim glasovanjem. Glasujmo. avete votato tutti so vsi glasovali konec glasovanja besedilo je sprejeto Prejdimo zdaj k glasovanju o e, izjavi komisije za, proti, vzdržani. Z isto večino je bilo sprejeto. V redu. Prva obravnava parlamenta. Večina je bila zelo očitna. Torej, prva obravnava parlamenta je s tem zaključena. Čestitamo poročevalcu. Potrete applaudirlo anche adesso se. Ja. Uh, boste lahko še enkrat zaploskali, ker prehajamo zdaj na poročilo o Gerhard Foss o pogodbah o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev. Glasujemo o začasnem sporazumu s poimenskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Besedilo je bilo sprejeto. Čestitamo še enkrat gospodu Fosu in gospe Gebhardt. Glasujemo zdaj o poročilu Aremon, pogodbe za prodajo blaga, začasni sporazum s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprijeto, prva obravnava je zaključena, čestitamo gospoda Rimontu. Poročilo Engstrom, ribolovno moče sporazuma GFCM. Začastni sporazum s pojim bomo glasovali o predlogu odbora. Predlog smo imeli 20 za, proti. Ne, poimensko glasovanje se oproščam, je treba glasovati s poimenskim glasovanjem glasujmo. Imate prav. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto, zdaj pa izjava komisije za, proti, vzdržani, sprejeto. Prva obravnava je zaključena, čestitamo gospe Engstrom poročilo Valean, uskladitev obveznosti poročanja na področju okoljske politike, začasni sporazum, poimensko glasovanje, glasujmo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto, prva obravnava je zaključena, čestitamo gospe Valean poročilo deli posebna pravila glede največje dolžine v primeru kambin, začasni sporazum, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, prva obravnava je zaključena. Čestitamo gospe Deli. Poročilo gel, referenčne vrednosti. Izvolite. You have the floor. Thank you, President. Hvala lepa, predsedujoči. Prosila sem dve minuti za govor, zato da bi obvestila poslance in poslanke o zakonodajo o trajnostnih merilih. Skladno z OECD pa je potrebno 6,5 milijard evrov za to, da bo naše gospodarstvo postalo bolj vzdržno in da bi omejili ogrevanje sogračja na dve stopinje. V mojem pročilu predlagam dve novi merili, spodbujam naložbe uh, v korist tistim, ki se loteva dekarbonizacije preprečuje eh, navidezno zelenitev in zavezuje vsem, kako, da razkrijejo, kako so skladni s kriteriji. Vzdržnost je eh, pojem s številnimi vidiki, vendar se nekateri pogosto zanemarja, kot je naprimer raznolikost. Eh, ko sem bila tu, sem se pogovarjala z gospod Nicole Fontaine in 20 let kasneje še vedno ostaja edina. Eh, ženska predsednica parlamenta, kar je šokantno. Trdimo, da smo globalni voditelji na številnih področji. Številne ženske v tej dvorani bi želele postati premijejke, ampak eh, v vseh teh 20 letih še nismo doživeli ženske predsednice parlamenta, ženske predsednice komisije ali ženske voditeljice velikih poslanskih skupin. In eh, zelo malo verjetno je, da bom tu v naslednjem mandatu, bi pa pozvala ta parlament, da zagotovi, da se lotimo te nepravičnosti. Vredostojnost našega parlamenta je odvisna od tega. Eh, kot pri podnebnih spremembah, gre tudi tu za bitko, v kateri lahko zmagamo, lahko premustimo neenakost med spoloma in zagotovimo, da bo naš politični sistem bolj vzdržen in eh, bolj raznolik. Če mi dovolite še nekaj sekund, glede na to, da je verjetno to moja zadnja plenarka. Gospa Džil, prosim, predsednik prekinja govornico. Gospa Džil, smo razumeli, kaj želite povdariti. Hvala lepa. Imamo uh, predsednike skupin, eh, gospa Ska Keller, gospa Cimer, recimo sta predsednici. Prejdimo ponovno k glasovanju. Gospa Džil, prosim, sedite se naj uh, eh, povdarim, da imamo tu v pokrožni dvorani gospo Keller in gospo Kimmer Keller, ki sta predsednici skupin in sta ženski seveda. To je dobro izpostaviti. Prejdemo k poimenskemu glasovanju o začasnem sporazumu. Glasujmo. Il voto è chiuso. Il Konec glasovanja, besedilo potrjeno, prva obravnava je zaključena, čestitamo gospe Džil. Gospod Arimon, posebne določbe za cilje evropsko-teritorijalno sodelovanja. Predajamo besedo poročevalcu, ki je za to zaprosil. Gospod Arimon, ste zaprosili za besedo, kaj ne? Najlepša hvala, gospod predsednik. V številnih formatih smo se posvetovali o tem besedilu in velika večina v parlamentu ter soglasje v, parla v odboru eh, so vodili oziroma pripeljali do tega, da podpiramo eh, tudi velike programe kot je Interreg. Interreg je nasprotje tega, kar se dogaja z Brexitom. Interreg pomeni čezmejasno sodelovanje, v katerega vlagamo denar iz evropske blagajne. Gre za pogovor, gre za iskanje skupnih rešitev. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali. Eh, pri tem doseju in upam, da bo v prihodnjih letih Interreg dobil denar, ki si ga zasluži. Hvala. Glasujemo zdaj o zaključku prvega branja za proti vzdržani sprejeto. Čestitamo, gospodarimo. Glasujemo zdaj o temeljnih pravicah oseb afriškega porekla, predlogi resolucij eh, odbora Libe, eh, od, osmi odstavek, prvi predlog spremembe, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. Enajsti odstavek, drugi predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o resoluciji v celoti s pojmenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Gremo zdaj na poročilo Kofa od Niedermayer. Gre za dolgo poročilo, zato vas prosim, da dobro dvigujete roko, ko bomo glasovali eh, na tak način. Gre za poročilo o finančnem kriminalu, davčno tajno iz